Dobro večer, se upravičujem za tole kratko pauzo, ampak mislim, da smo prvič dosegli to, da bomo z vprašanji dejansko začeli takrat, kot je predvideno, ampak dejansko bomo zdaj začeli s vprašanji za svet in prvo vprašanje bo zastavil gospod Poselt o etničnih manjšinah v Srbiji. Izvolite, gospod Poselt. Fru talman, tak, herr Posselt, za vprašanje. Hvala lepa, gospod posel, za vaše vprašanje. Na srečanju odbora za splošne zadeve 7. in 8. decembra leta smo sprejeli sklepe o širitvi in o procesu stabilizacije in pridruževanja. In v teh sklepih je svet pozdravil zavezanost Srbije k integraciji v Evropsko unijo in uh, Pohvalil ga je za delo, ki se odvija v skladu z evropskimi standardi. Svet je podaril tudi dejstvo, da je treba se zastavljene agende držati. Potem pa imamo tudi izjavo za tisk 14. oktobra o pravnem okviru za pravosodje v Srbiji in glede dejstva, da je treba v Srbiji spoštovati človekove pravice novi minister za to področje bo igral zelo pomembno vlogo pri reformah tega sistema v Srbiji. Hkrati pa je treba veš, povečati tudi ozaveščenost o standardih Evropske unije v Srbiji, kajti svet je povdaril tudi, da je Srbija ratificirala najpomembnejše instrumente za človekove pravice. Kar zadeva specifično situacijo na jugu, uh, Srbiji, na katero se sklicujete. Res je, da so se julija dogodili pomembni incidenti in da je prišlo do številnih prijeti, potem pa incidenti niso sledili. Situacija se je zdaj na jugu Srbije izboljšala. Stvari so težke, ampak najpomembnejše etnične skupine tudi Južna Albanija sodelujejo v delovni skupini. Potem pa je tu še zelo delikatno vprašanje, ki zadeva širitev. Odprto je bilo tudi učilišče, kjer se bo učilo tako v srpskem kot albanskem jeziku. To vrstni kratkoročni ukrepi bodo dali ljudem več možnosti, da vplivajo na izobraževanje in druga, uh, druge teme. Uh, gospodarsko in socialno sodelovanje je šipko v tej regiji in to je nekaj, kjer eh, je mogoče še doseči napredek. Evropska unija in drugi akteri bodo še naprej paz, pazljivo spremljali situacijo v regiji in bomo promovirali mir in stabilnost v regiji v sodelovanju z lokalnimi političnimi re, eh, voditelji. Hvala lepa, gospod Poselt. Gospa predsednica sveta, najlepša hvala za to odličen odgovor omeni se uh, tri področja, Vojvodino, potem eh, regijo Preševo in še to, ta trikotnik. Prosil bi vas, da ko boste sedaj komisarka, pazite na to, da se te države še nadalje uh, spodbujajo in razvijajo v okviru programov, ki spodbujajo čezmejno sodelovanje. Pri Sančaku in Novem Pazarju moramo vedeti, da je to obdobje povsem odrezano in tudi tukaj moramo paziti na to, da bi izboljšali gospodarski napredek, zato da bi zmanjšali etnične težave. Predvsem na jugu Srbije obstaja veliko nasilja in svet. Prosim, naj eh, pozorno spremlja to eksplozivno situacijo. Minister. Gospa ministrica gospod posselt lahko ste prepričani da bomo še naprej zelo pozorno spremljali situacijo to je delo stalno delo komisije ki ga opravlja zavedamo se napredkov situacija je krhka vendar pa so videti nekateri napredki pri institucionalnih okvirih kot sem rekla je prišlo do določenih dobrih znakov v pravo smer in upamo da bo z našo pomočjo in tudi s pomočjo uh, drugih akterjev se ta napredek uh, nadaljeval v tej smeri. Imam nadaljno dodatno vprašanje gospoda Obermajerja. Äh, Hvala lepa, gospa predsednica. Žal, äh, nasilje obstaja tudi v Kosovo. Imamo uh, albansko manjšino v Srbiji in potem srbsko manjšino na Kosovo. Kakšne bodo uh, aranžmaji za vizumske uh, olajšave za te manjšine? In ali velja, da bo etnična skupina na Kosovo dobila olajšave, ne glede na to, da je Kosovo le do neke mere priznan kot suvereno območje. Hvala, ministrica. Hvala, gospa predsedujoča. Nisem povsem prepričana, kakšno je vprašanje. Ko govorimo o Kosovu, je uh, treba opraviti nadaljne delo, neodvisno od tega, da seveda vse države članice Kosova niso priznale, ampak komisija opravlja določeno delo, tako da bi videli, kako bi lahko olajšali situacijo tudi za Kosovo. To delo bo potrebovalo nekaj časa, Oprav, obstaja še nekaj težav, vendar pa eh, je to povezano tudi z eh, eh, olajšanjem vizumskega režima, vendar pa še vse ni posem jasno. Mislim, da smo nekoliko zašli z te teme, vendar pa ta vprašanje povezani. Naslednje vprašanje je zastavila gospa Harkin in zadeva stopnjo brezposelnosti. Izvolite, gospa ministrica, ko boste pripravljeni, lahko odgovorite tudi na to vprašanje. Tak, talman, tak, Harkin, for, for... Hvala lepa, gospa predsedujoča, in tudi vam, gospa Harkin, za to vprašanje. Trenutna kriza je seveda imela določene posledice na milijonih ljudi težko jih je prizadela, zato je to eden glavnih izzivov, s katerim se sedaj v Evropski uniji soočamo. Oceniti moramo posledice gospodarske krize, mislite moramo tudi o starajočem se prebivalstvo in države članice morajo zato znižati trenutne stopne brezposelnosti in se skušati uh, situaciji, da bi brezposelnost postala trajni fenomen. Države članice so tiste, ki so odgovorne in pristojne za lastno politiko boja proti brezposelnosti, ampak uh, svet je sprejel smernice pred nekaj leti in uh, podaril je, da da glede na razlike na trgu dela po vsem držav članicah se morajo tudi ukrepi med državami članicami razlikovati. Skupno poročilo bo predloženo in tam bosta svet in komisija opisala situacijo v različnih državah članicah. Pri trenutni krizi je svet povzročil posvetil pozornost, veliko pozornosti prav brezposelnosti. Strinjamo se, da mora Evropska unija imeti plan za ekonomsko ukrepanje. Ta odločitev je bila sprejeta leta 2008 in s tem smo dobili ukvir za ukrepe, ki jih je bilo treba sprejeti. In junija sta svet in komisija prav tako sprejela uredbo o tem, kako je treba spremeniti sklad za globalizacijo, tako da bi dejansko lahko pomagali v boju proti tej krizi. Seveda nacionalno lahko prilagodite delovne čase, lahko z znižate prispevke za socialno varnost, lahko tudi uh, zmanjšate administrativno breme in lahko tudi izboljšate ukrepe. Uh, administracije pomagate lahko tudi eh, pri večji mobilnosti in eh, pri eh, zmanjševanju brezposobnosti med mladimi. Vse to je že bilo omenjeno tudi na pomladnem vrhu. Junija pa je svet opisal več ukrepov, ki bi državam članicam v tej smeri lahko pomagali in tudi lahko bi pomagali drugim partnerjem na trgu dela, ko se borijo proti posledicam gospodarske krize. To na, glavno načelo je bilo omenjeno kot uh, fleksibilna varnost. To pomeni, da obstajajo različne alternative, alternative imate fleksibilno. Um, načine zaposlovanja, nač, različno fleksibilne delovne uh, ure in s tem naj bi privedli do bolj prožnega trga dela. Prav tako naj bi bile sprejete določene spobude za delavce in znižane naj bi bili prispevki za socialno varnost. Skušali smo uh, olajšati prosto pretok ljudi in tudi uh, olajšati sprem drugih ukrepov. Ministri so se bolj ali manj strinjali, da je treba ohranjati aktivno politiko zaposlovanja s kratkoročnimi ukrepi. Tukaj govorimo o boljših uh, dostopu do zaposlitve, do boljšega izobraževanja. Eh, vsi ti ukrepi pomagajo k reintegraciji na trg dela in s tem se lahko prepreči izključenost. Obstaja neka povezanost med gospodarsko eh, rastjo in enakopravnostjo in ta povezava je bistvena, zato države članice naj bi Uh, izboljšale otroško varstvo in odpravile druge razlike na svojih trgih. To je zelo pomembno za tiste ljudi, ki jih je ta kriza še zlasti prizadela mladi, odrasli, invalidi in tudi druge osebe, ki nimajo uh, zaposlitve za stalen delovni čas. Promovirati moramo možnosti izobraževanja mladih in to mora biti glavni cilj za politiko mladih v obdobju od leta 2010 do 2013. In ta prvotni projekt je bil sprejet 2009, leta 2009. Hvala lepa, gospa Harkin. Najlepša hvala za vaš odgovor, gospa ministrica. Veliko veselje mi je, da vas vidim tukaj. Upam, da vas bomo naslednje leto še večkrat videvali, da boste večkrat lahko odgovarjali na naše vprašanje. Najlepša hvala za vaš odgovor. Mislim pa, da je treba omeniti še dve točki, ki ste jih pozabili omeniti. Kot prvo, spodbujanje podjetništva in kot drugo, povečanje eh, sredstva za raziskave in razvoj. Doslej smo se zanašali na odprto metodo koordinacije in to je predvsej šibek inš, instrument, ni zelo dobro pomagal doseči ciljev Lizbonske agende. Ali imate kakršnekoli uh, Eh, načrte ali pa priporočila, kako bi ta mehanizem lahko ukrepili. Hvala. Hvala, to je resnično zelo zanimivo vprašanje. Kot veste, je svet na podlagi predloga komisije začel razpravljati o prihodnosti Lizbonske strategije o Evropi 2020, o kateri bo odločalo špansko predsedstvo naslednjo pomlad. Eno vprašanje tukaj je, kako naj bi na dolgoročni osnovi išli iz te trenutne situacije, kako bi lahko ustvarili Evropo, ki bo bolj konkurenčna, ki bo imela več podjetnikov, da bi se lahko izognili socialni izključenosti in brezposelnosti. Kako lahko investiramo v raziskave in razvoj, da bi lahko Evropa dejansko bila močan globalni akter, kot želimo biti eh, in kako bi lahko vse to povezali v novo strategijo. In pomemben vidik te strategije je, je metoda vodenja. Mislim, da ima odprta metoda koordinacije določene prednosti, vendar pa moramo v veliki, ve, veliko večji meri vanjo vključiti tudi lokalne in regionalne oblasti, kajti one so tiste, ki jo izvajajo. Prav tako moramo videti, da bo do narodi nacionalne države prevzele lasništvo nad to, to strategijo. Uh, In ta strategija je sedaj bila poslana v posvet državam članicam in upam, da bomo prišli do dobrih predlogov, kajti to je dejansko eden od šibkih vidikov te strategije. Hvala. Uh, Hvala lepa. Še dve dodatni vprašanji. Gospod Mülcer in Rübih, najprej Mülcer, prosim. Mikrofon, prosim. Evropska unija načrtuje inštrument za mikrofinanciranje. In tukaj bi naj vzeli sredstva iz programa Progres. Kako bi naj s tem v povezavi preprečili, da ne bi novi instrument šel na breme že prej sklenjenih zaposlitvenih in socialnih programov? Rubik. Hvala lepa, gospod Rubih. Eh, okay, uh... Hvala lepa, gospa predsedojoča. Moje vprašanje je sledeče. Ali ne bi bilo bolje preprečevati brezposelnosti na splošno? ali ne bi mogli brezposobni upravljati javna dela, naprimer, in kako bi lahko okrepili možnosti, da bi preko meja uporabili metode in najboljše prakse, s katerimi bi ustvarili več in boljša nova podjetja. Thank you, Hvala lepa, gospa ministrica. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Kot sem dejala, je glavna odgovornost ustvariti delovna mesta na strani držav članic. Vendar pa je veliko stvari potrebno še postoriti. Kot sem dejala v vodoma, je bilo veliko priporočil sveta, kako bi lahko povečali prožnost, podporne sisteme, kako bi lahko aktivirali ljudi, da ne bi bili izključeni. Zelo pomembno je nadaljevati s temi sestanki na najvišji ravni s socialnimi partnerji in državami članicami, da bi si izmenjali najboljše prakse, ki so različne po državah. Drug drugemu moramo ponuditi primere in uporabiti najboljše metode. Gre za kombinacijo priporočila sveta, pa tudi za to, da morajo države članice prevzeti svojo odgovornost in tu je veliko odvisno tudi od razmer v državah. Kar se vas tiče, gospod Mölcer, morda nisem dobro razumela. Nisem govorila o mikro posojilih. Govorila sem o tem, da smo bolj prožni, kar se pomoči državam članicam in podjetjem, ki so v težavah tiče, da lahko pomagajo ljudem, ki so postali brezposleni. Hvala lepa, gospa ministrica. Sedaj pa naslednje vprašanje gospoda Countisa. Gre za pogajanja o sodelovanju Turčije pri skupnih operacijah agencije Frontex. Ja, e Hvala, predsedujoča. Pomemben del evropske politike za boljše uravnavanje priseljevanja je vzpostavljanje partnerstev s tretjimi državami. To je del koncepta, ki, jo je, ki ga je sklep sprejel decembra 2006. Sodelovanje s tretjimi državami je pomemben del dejavnosti Frontexa, ki potekajo v skladu z uredbo o Frontexu in to lahko poteka v okviru evropske politike za zunanje sodelovanje ter vključevanje tretjih držav lahko poteka tudi na podlagi dvostranskih dogovorov. Pogajalski mandat nudi direktiva, ki so jo sprejeli tudi različne države članice in pogovori med Evropsko unijo in turškimi oblastmi o sodelovanju na tem področju so kar v napredni fazi, vendar pa pogajanja še niso končana in zato svet sedaj težko komentira razvoj in potek teh pogajanj. Hvala lepa. Zastavljalec vprašanja, prosim. Hvala, predsedujoča. Gospa ministrica, iz vaših odgovorov lahko izluščim tri točke in sicer prvič, da so pogovori med Frontexom in Turčijo že na precej napredni ravni, potem drugič, da posvetovanja poznajo vse države članice Evropske unije, torej tudi Grčija in tretjič, da sklepi zadnjega sveta ministrov za zunanje zadeve pogodba o vračanju dejansko sovpada s tem, kar ste ravno kar povedali. In Turčija torej je zaprosila za sodelovanje pri izvajanju uredbe o vračanju in o nadzoru na zunanjih mejah. Če je položaj tak, kako lahko ta država, v kateri eh, je kršenje človekovih pravic tako zelo razširjeno, pri tem sodeluje in to hkrati tudi pomeni, da bo Turčijo lahko sodelovala pri nadzoru nad Evropskimi unijami, nad mejami Evropske unije, za kar je zadolžen Frontex. Torej, koliko bo Turčija sedaj tukaj vključena? Gospa ministrica, hvala lepa. Pogajanja s Turčijo so se šele začela. Komisar Baro in švedski minister Bilström za migracijo sta bila v Turčiji da bi začela s to razpravo. Prve razprave so bile plodne, konca še ni, tako da je zelo težko povedati, kaj točno se dogaja, ker še tečejo. Vse države članice, tudi Grčija, so seveda obveščene o razpravah. Nasplošno je spoštovanje temeljnih pravic in evropskih vrednot nekaj, kar je vedno omenjeno v povezavi s tem, tako da tukaj izgovorov za Turčijo ni. Kot sem dejala, so se razprave šele začele, napredek smo dosegli, ni pa še konca. Izvajamo pa jih pregledno, odprto in vse države so obveščene o tem. Eh, Hvala lepa, gospa ministrica. Še dve prošnji za dodatni vprašanji. Naj vas spomnim na naslednje. V 30 sekundah morate zastaviti dodatno vprašanje prosim, da se tega držite. In dovoljeni sta samo dve dodatni vprašanji pri določenem vprašanju. Najprej gospod Papa Nikolao in potem gospod Mölcer. Ja, gospa predsedujoča in gospa ministrica, kot sem razumev, če sem prav razumev, pogovori s Turčijo z namenom dosege dokončnega dogovora o sodelovanju na mejah zadevajo tudi sodelovanje v okviru Frontexa. In v Grčiji smo dejansko opazili, da turške oblasti kršijo delovanje plovil Frontexa. In zato se sprašujem, ali so to res kršitve, Eh, ali ne, glede na to, kar ste povedali in ali lahko ponudite kakšen odgovor v zvezi s tem. Sin. Gospod Mölce, seveda je smiselno sodelovati na mednarodni ravni, če seveda ne kupuje EU takšnega sodelovanja, s katerimi državami še tečejo pogajanja, ali so ta načrtovana in ali smo dali Turčiji finančne vzpodbude za udeležbo pri teh dejavnostih. Hvala lepa, gospa ministrica, prosim. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vprašanje plovil. O tem smo že veliko krat govorili. In svet je turškim oblastem in vladi že povedal, da je sodelovanje v regiji predpogoj za nadaljne razprave o tem. Prosili smo tudi turške oblasti, zahtevali smo od njih, da naj ne provocirajo. To je bilo zelo jasno. In to sem že sama nedavno podala. Razprave tečejo, mandati imamo. Ne vem točno, kje smo, ker še tečejo pač, vendar pa sledimo običajnim postopkom. Kar se vašega vprašanja tiče, gospod Mölcer, se pogovarjamo tudi z zelenoordskimi otoki, Senegalom, z Marokom, Egiptom in Mauretanijo. Napredka pa še ni prav veliko. To so običajni postopki, tako se to izvaja in eh, upravni odbor Frontexa ima mandat, da začne s temi pogajanji. Naprimer, sodelovanje z Rusijo, Moldavijo, Ukrajino, Gruzijo in tako dalje je boljše. Na drugih področjih pa je manj napredka. Hvala lepa. Sedaj pa naslednje vprašanje gospoda Kelija. Gre pa za pogajanja o podnebnih spremembah v Köbenhavnu. Prosim, gospa ministrica. Hvala lepa. Gospod Kelly, stvari se zelo hitro odvijajo v Köbenhavnu. Vendar pa dve glavni vprašanji sta, kot veste, financiranje in blažitev podnebnih sprememb. Kot je ministerski predsednik dejal danes zjutraj, smo še vedno upanja, da bomo dosegli dogovor v Kebnhavnu, da bi se temperatura ne zvišala za več kot dve stopini v primerjavi s predindustrijsko ravnjo. In Evropska unija mora odigrati pomembno vlogo pri dosegi pravno zavezojočega dogovora. Upamo, da bo politično zavezojoč zdaj, potem pa bomo imeli jasni časovni razpored, da bi dosegli pravno zavezojoči dogovor po začetku leta 2013. Da pa bi dosegli dogovor, moramo seveda prebroditi nekatere težave. Najprej moramo se zavezati velikemu znižanju emisij toplogrednih plinov tudi strani držav razvoju do leta 2020. Japonska in Norveška sta zvišali to znižanje, vendar pa kar imamo sedaj na mizi, še ni dovolj. Evropska unija ponavlja svoje zahteve tudi drugim razvitim državam, da bi bile bolj ambiciozne in da bi skušale države v razvoju tudi blažiti podnebne spremembe. Kitajska, Indija, Indonezija, Brazilija, Južna Afrika in Južna Koreja tudi te morajo podati svoje prispevke ki so bistveni. Svet pa meni, da imamo velik potencial strani teh držav, še prav posebno strani Kitajske in Indije. Jasno je, da potrebujemo še več, če se želimo držati teh dveh stopin. Evropska unija zato zahteva od njih, da storijo še več, kar se ambicioznega dogovora tiče. Prav tako potrebujemo okvir za prilagajanje na podnebne spremembe, pa tudi za prenos tehnologije in izgradno zmogljivosti. Financirati moramo prilagajanje na podnebne spremembe in prenos tehnologij v države v razvoju. Zadnji Evropski svet je za prva tri leta želel hitro nameniti sredstva in to je dober znak in tako bi tudi okrepili verodostojnost Evropske unije. Vode držav in vlad prihajajo v Kevnhaun. Upajmo, da bodo dali potreben političen zagon za dosego ambicioznega dogovora. Evropska unija je podala predloge, da bi za obdobje po letu 2013 imeli pravno zavezujoči dogovor, kar se da hitro po Kebnhavnu. Kdaj bi to lahko dosegli, je še preuranjeno povedati, vendar pa želimo si, da bi to po šestih mesecih po koncu konference se zgodilo. Hvala lepa. Minister. Hvala lepa, gospa ministrica, gospod Kelly. Hvala lepa, gospa ministrica. Hvala lepa za natančen, logičen odgovor, ne samo na moje vprašanje, ampak tudi na vsa vprašanja, odkar sem tukaj v parlamentu. Zelo ste uspešni. Ponosen sem, da sem del Evropske unije, ki je vodilna na področju razpav v podnebnih spremembah. Najboljši primer tega je prihod premijeja Kitajske, predsednika ZDA v Kebnhavnu, to je bilo še nepredstavljivo kar pred nekaj časa. Vendar pa misliti moramo tudi na korake v prihodnosti. Hvala lepa. You, Gospa ministrica. Words. Hvala lepa, hvala lepa za vaše prijazne besede. Mislim, da se bodo prava politična pogajanja začela jutri. Prihaja torej ministerski predsedniki in predsedniki. Do vsega sveta. Ne smemo govoriti o rezervnem načrtu že kar sedaj mislim, da bi lahko ustvarili dinamiko politično voljo, da bi dosegli ambiciozni politični dogovor. Sicer pa bomo morali nadaljevati z razpravami. Ne bomo se kar udali. Svet pričakuje eh, rezultate od nas. To je najpomembnejše vprašanje naše generacije. Ne sme nam spodleteti. Če nam ne bo uspelo jutri po jutrišnjem, bomo pač morali nadaljevati z dialogom, dokler nam ne uspe. Eh. Hvala lepa. Sedaj pa naslednje vprašanje gospoda Mičla. Gre pa za sredstva za podnebne spremembe za države v razvoju. Gospa ministrica, prosim. Madam. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Gre za isto temo. Kot poslanec pravilno opozarja, so sredstva za podnebne spremembe za države v razvoju ključni element pogajanj v Kebnhavnu in nujno bo doseči dogovor. Za začetek bi rada izpostavila Evropski svet oktobra, ki je izpostavil pomen takošnjega financiranja za takošnje ukrepe in očinkovite ukrepe na srednji in dolgi rok, še prav posebno, kar se držav v razvoju tiče. Decembra na svetu pred nekaj dnevi pa so države članice namenile 2,4 milijarde evrov na leto za državo razvoju po letu 2013 do leta 2020 v boju proti podnebnim spremembam. Mislim, da smo tako poslali jasno sporočilo pogajalcem na konferenci in okrepili našo verodostojnost. Evropski svet prav tako priznava pomen več javnega financiranja v obdobju do leta 2020. Potrebno je spremeniti nekatere strukture in omogočiti, da se bomo lahko soočili z izzivi. Kot ste izpostavili vprašanje, smo oktobra na svetu ocenili, da bi celotna vsota prilagoditev na podnebne spremembe lahko znaša okrog 100 milijard evrov na leto do leta 2020. In tukaj si bodo morale države razvoja same prizadevati, imeli bomo mednarodni oblični trg, pa tudi financiranje. In komisija je ocenila to potrebo. To je ocena To ni ponudba Evropske unije. Imamo pa tudi druge ocene z drugih virov. Vendar pa komisija ocenjuje, da je svet podprl to najboljšo oceno. Celotna podpora javnega sektorja pa bi naj bila 25 do 50 milijard evrov letno do leta 2020. Evropska unija bi lahko prevzela pošten delež te osote, vendar pa vse države, tudi bolj revne, bi morale prispevati k temu glede seveda na BDP in raven emisij. In kot smo izpostavili oktobra, mora dogovor v Kebnhavnu vključevati tudi to, da ne smemo preseči dveh stopin in da moramo imeti ambiciozne zaveze razvitih držav glede emisij. Hvala lepa, gospod Mitchell. Hvala lepa. Naj se zahvalim za odgovor ministrice in za prizadevanja švedskega predsedstva, ki so bila zelo dobra. Nedavno smo videli, da se predsednik ZDA pogovarja z nekaterimi državami v razvoju. Ali tudi Evropska unija počne to in skuša prebroditi razkorak ZDA, da bi razrešili še ostala vprašanja? In ali lahko ministrica zagotovi, da če bomo imeli financiranje za državo razvoja, da, bo to, da bodo to nova sredstva in da ne bodo to sredstva, ki že obstajajo za države v razvoju, naprimer tista sredstva, ki so namenjena boju proti revščini in lakoti. Prosim, gospod ministrica. Hvala lepa. Jeseni smo imeli kar nekaj dvostranskih sestankov, da bi pripravili pogajanja Evropske unije v stalnem stiku z ZDA skušamo doseči bolj ambiciozne cilje z njihove strani. Tudi oni imajo dvostranske stike. Včasih smo vključeni, včasih ne. Ker pač se lotevamo različnih stvari. Imeli smo šest dvostranskih sestankov s pomembnimi odreženci Kitajsko, Indijo, Ukrajino, Južno Afriko, Rusijo in ZDA. Torej, podnebne vprašanja so zelo pomembna ob vseh teh priložnostih cel ni sestankov smo torej imeli, kar se financiranja tiče, pa gre za kombinacijo starih in novih sredstev. Nekatere države imajo mešanico, druge so namenile že pred nekaj leti del svojnega, svojega razvojnega proračuna za to, kajti razvoj je pomemben in najmanj razvite države so tiste, ki bodo najbolj trpele. In zato je logično, da je del razvojnega proračuna tudi namenjen različnim dejavnostim na podnebnem področju. Kot posledica gospodarske krize pa so žal nekatere države članice znižale zneske, žal pravim, vendar pa gre za mešanico in eh, to ima opravka tudi s gospodarsko krizo. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa naslednje vprašanje gospoda Kose, gre pa za predlog za direktivo sveta o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb, ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost. Prosim, gospa ministrica. Hvala lepa, predsedujoča. Ukrepi za izboljšanje dostopnosti so odločilnega pomena v boju proti diskriminaciji, tako kot v svojem prispevku tudi poudarja spoštovani gospod poslanec. Švedsko predsedstvo je skušalo tudi z tehničnega vidika proučiti direktivo glede upoštevanja načela enakega obravnavanja. Štiri razlogi za Eh, neenako obravnavanje so sem vključeni in sicer vira oziroma prepričanje invalidno starost ali spolno usmerjenost in predsedstvo poudarja potrebo potem, da se na tem vprašanju dela še več in sicer še zlasti, kar zadeva invalidne osebnosti ter začetek veljavnosti dokumenta, ki se nanaša na te osebe. Predsedstvo se je ravno tako dotaknilo posebnega problema in sicer premoženja in obravnave premoženja teh oseb. Tudi to bo vključeno v predlog, vendar pa ostaja še veliko problemov, ki jih je treba razrešiti in sicer možne finančne posledice te direktive. Če želimo doseči politični dogovor, moramo pripraviti besedilo, ki ga bodo lahko sprejele vse države članice, ki bodo podprle to besedilo, preden bo predmet razprave v svetu. Žal ne morem napovedovati naprej rezultatov pogajanja. Uh, pogajanja o možnem datumu začetka veljavnosti še potekajo. Najlepša hvala, sedaj pa ima besedo gospod Kosa, izvolite. Köszönöm szépen a miniszterasszony válaszát. Najlepša hvala, gospa ministrica, za vaš odgovor ugotavljamo, da se koraki upočasnjujejo. Vendar pa bi želel povdariti tri vidike. V Evropski uniji je 50 milijonov invalidnih oseb in to ne zadeva samo te konkretne osebe, ampak je treba pri tem upoštevati, da je družba v Evropski uniji tudi družba, ki se pospešeno stara in to spet ne zadeva samo invalidnih oseb ampak tudi osebe, ki se starajo in ki zaradi staranja potrebujejo invalidski voziček in tako naprej. Torej gre za nek pojav, ki vpliva na celotno družbo in zaradi tega se moramo s tem problemom soočiti tako, kot je treba, zato ker je to prihodnost, ki nas vse čaka. Kar zadeva storitve, je bil določen desetletni rok in pomembno je, da ta rok ostane takšen in da se ne podaljšuje. To je v interesu nas vseh. Hvala. Uh, hvala lepa gospa predsedujoča strinjam se s poslancem da potrebujemo takšno direktivo in da je še vedno da so da imamo še vedno v EU milijone ljudi ki nimajo dostopa do stvari ki bi jim omogočale normalno življenje ki jih omejujejo to zelo obžalujem razprave v svetu trajajo že kar nekaj časa. To je prelomni predlog in ima velik obseg in ima velike finančne posledice. Potrebovali bomo soglasje med državami članicami in potem tudi soglasje potrditve Evropskega parlamenta pred potrditvijo direktive. Pogajanja smo že imeli, veliko imamo delovnih skupin v svetu, dosegli smo napredek, vendar pa žal moram biti posem poštena, soglasja, ki je potrebno, še nismo dosegli. Do konca našega predsedovanja bomo skušali nadaljevati s prizadevanji in predvsej optimistična sem, da bodo potem Španci skušali zaključiti ta pogajanja. Hvala lepa. Sedaj pa na enako temo vprašanje gospe Blinkevič-Jute. Gre pa za zaščito pravic invalidnih oseb. Prosim. Ja, Hvala lepa, predsedujoča. Vsi dobro vemo, kakšne težave so se pojavile zaradi gospodarske krize in kako je to doletelo tudi najbolj izpostavljene skupine, ki se borijo proti izključenosti. Dobro vemo, da osebe z invalidnostjo in druge skupine trpijo tudi zaradi diskriminacije. In zato je svet skušal spodbuditi možnost dostopa na trg dela za osebe z invalidnostjo. V okviru Lizbonske strategije je bila tudi ta točka vključena v vprašanje zaposlovanja. Leta 2008 eh, je svet Evropske unije obravnaval tudi to vprašanje, vprašanje invalidnih oseb v Evropski uniji, ki morajo imeti možnost vključevanja na trg dela. In to je bilo tudi odločeno na eh, sestanku sveta 13. novembra letos. To je namreč tudi nujna predpostavka, če želimo zagotoviti dolgoročno rast. svet in parlament sta se tudi dogovorila, da bo leto 2010 leto boja proti izključenosti in revščini in to mora biti v poduk vsem. Vključevanje pomeni enake možnosti za vse, enake možnosti za dostop do trga in to velja tudi za invalidne osebe za njihove družine in tudi za druge skupine, ki potrebujejo dodatno zaščito in nameravamo sprožiti pobude, ki se bodo gotovo uresničevali prihodnje leto. In kar zadeva ta predlog sveta v zvezi z enakim obravnavanjem oseb, ne glede na viro ali prepričanje, validno starost in spolno usmirjenost, bo ta predlog gotovo imel pozitivne posledice, če se bo Eh, uresničil. Delovna skupina še dela na pripravi besedila in kot sem povedala, je 30. novembra potekal eh, sestanek in mm, razprava. Pripravljeno je bilo poročilo na tej podlagi, vendar pa še nimamo um, rezultatov in nismo še sprejeli nobene odločitve. Tako da ne moremo rezultatov še napovedovati, zato ker moramo sprejeti besedilo, ki bo zagotavljalo tudi pravno varnost. Uh, Poleg tega pa se morajo z besedilom strinjati vse države članice in se morajo dogovoriti tudi o točkah, ki zadevajo gospodarsko recesijo. Ravno tako bo moral besedilo potrditi parlament in to na podlagi Lizbonske pogodbe. Hvala lepa, gospod Blinkevič, jute, prosim. Aču, uh, eh, priminenke, raču, ministra Malstrom. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala lepa, gospa ministrica Malmström. Tudi sama bi se rada zahvalila švedski, ker smo v času švedskega predsedovanja doživeli to, da je svet pristopil konvenciji Evropske. Evropski konvenciji o invalidnih osebah. To je dober korak, vendar pa samo korak. Razmere po državah članicah so zelo različne. Nekatere invalidne osebe ponekod ne morejo uporabljati določenih storitev, tudi ne znakovnega jezika. Okrog 10 odstotkov ljudi v Evropski uniji je invalidnih. Vem, da obstajajo težave pri izvajanju proti diskriminacijske direktive, vendar pa morda bi morali pomisliti o ločeni direktivi o pravicah invalidnih oseb, ki bi bila zavezojoča za vse nas in ki bi preprečevala diskriminacijo invalidnih oseb. Hvala lepa. Prosim, gospa ministrica. Mislila sem, da prihaja še eno vprašanje. Se upravičujem. Naj izpostavim, da ne gre za pomankanje politične volje. Razumemo pomen te direktive in resnično trdo smo delali, da bi jo pripravili, vendar pa ne morem spremeniti dejstva, da potrebujemo soglasje in da soglasja ni. Švedsko predsedstvo in tudi predsedstva pred nami so si prizadevala za to, da bi dosegli različne kompromise, da bi dosegli napredek. Veliko imamo delovnih skupin, še vedno se srečujejo in Dejavni bomo do konca našega predsedovanja, vendar pa žal soglasja še ni. Mislim, da ne bi smeli razdrobiti direktive. Celotni namen in to je spodbojo tudi Evropski parlament, je, da bi imeli celovito direktivo. Če bomo sedaj to razdrobili, mislim, da ne bo dobro. Zato poskusimo delovati celostno in uveljaviti celotno direktivo. To bi bilo zelo dobro v boju proti diskriminaciji za invalidne osebe, pa tudi za druge. Hvala lepa. Naj vas spomnim, da so dodatna vprašanja dovoljena, vendar pa je na voljo samo 30 sekund. Poštevati moram tudi vrstni red javljen k besedi in tudi to, ali so že spregovorili. Sedaj bom ozela še dve dodatne vprašanje, gospa Klas in gospa Megines. Najprej gospa Klas, prosim. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Diskriminacijo moramo preprečiti, to je vprašanje družbe. S tem se soočamo vsi. Ali ste mnenja, da nimamo jasnih meril, po katerih bi merili diskriminacije? Naprimer, če nekdo je najemnik stanovanja in potem nekdo ne dobi stanovanja ali lahko gre pred sodišče in govori, da je bil diskriminiran. Seveda, moramo torej imeti merila in moramo imeti takšna, ki jih lahko potem izvajamo v lastnih nacionalnih zakonodajah. Težko bo tukaj Evropa pripravila vse obsegajoč evropski zakon. Hvala lepa, gospod Meginas. Hvala lepa, gospod predsedujoča, svet. Govorimo o pravicah invalidnih oseb. Naš kolega, gospod Koša, je bil izvoljen za predsednika skupine invalidnih oseb v Evropskem parlamentu. Čestitke. Včeraj smo razpravljali in rekli ste, da ni soglasja. Veliko pomislekov imamo, kar se institucionalne nege mladostnikov in invalidnih oseb tiče in upamo, da bomo tukaj dosegli napredek. Vendar pa tukaj moramo biti zelo previdni, tako znotraj kot zunaj Evropske unije. Hvala lepa. Well, Častim poslanci, v časih gospodarske krize so vedno najbolj ranljivi, ki najbolj trpijo mladi, otroci, invalidni, starejše osebe. Zato mi kot odgovorni politiki moramo dejansko vedeti, da, da se to dogaja. In to je bilo dodano k večjim sklepom in priporočilom sveta, ko spodbujajo države članice, naj dejansko upoštevajo dejstvo, da so najbolj randljive skupine tiste, ki najbolj trpijo v teh okoliščinah. Tako da s tem se resnično strinjam. In odgovor na vaše vprašanje, preden imamo vse splošno, vse obsegajočo direktivo, bo zelo težko določiti standarde evropskega značaja, ko gre za diskriminacijo invalidnih oseb. In najprej potrebujemo vseobsežno direktivo in potem na tej podlagi delati naprej. Zavedam se obširnega dela, ki ga treba opraviti in poznam tudi težave in zavedam se resnične diskriminacije, s katero se spopadajo invalidi v vsakodnevnem življenju, ki jim pravzaprav onemogoča, da bi izkoristili vse potencijale in možnosti, ki jih imajo. Mislim pa, da moramo se najprej sodotočiti na splošno, celovito direktivo in potem sprejeti tudi to, da bomo naslednje leto se borili proti izključenosti. Morda bomo v tem primeru lahko prišli do novih konkretnih predlogov in tudi organizirali konkretne dogodke, tako da bi večali ozaveščenost v vseh državah članicah. Hvala, gospa ministrica. Mislim, da tudi v kontekstu te razprave tudi sami želimo čestitati gospodu uh, Košik izvolitvi za predsednika te skupine, ki je bila omenjena. Sedaj, osmo vprašanje je bilo umaknjeno, enako velja za vprašanje številka devet, deseto vprašanje ni spremljivo, kajti uh, bilo je predmet ločene razprave današnjega dne. Naslednje vprašanje, 11, je predložil gospod Palekis, ki ga trenutno ni z nami, tako da ga bomo preskočili in s tem prehajamo na gospoda Angurakisa in njegovo vprašanje o grozovitih umorih revnih perujskih kmetov za dobiček. Ministrica, če ste mi lahko sledili, potem izvolite, beseda je vaša. Putin, Hvala, predsedujoča. Kot poslanci dobro veste, je spoštovanje človekovih pravic ena izmed vrednot, na katerih temelji Evropska unija. Svet temu poseča veliko pozornost v odnosih s tretjimi državami, njihovemu spoštovanju človekovih pravic. In v tem konkretnem primeru, ki ga omenja poslanec, te situacije svet ne pozna in zato to ni bil predmet razprav v svetu. Seveda je predsedstvo o tem bralo v časopisih, sledilo zapisom o tem v medijih, vendar pa je bilo kasneje rečeno, da je ta zgodba menda izmišljena in glede na to, da mediji o tem poročajo na protisloven način, svet pa ne komentira tega, kaj mediji eh, Eh, pišejo, predsedstvo sedaj ne more odgovoriti na to vprašanje in se ne more naj odzvati. No, ja eh. Hvala. Ehm, vaš odgovor, gospa ministrica, eh, me ne zadovoljuje. Tukaj gre za obupen zločin, za zločin, kakršnemu ni primere v preteklosti. Tako bi rekel. In mislim, da Evropska unija, kadar želi, sprejema ukrepe, eh, s pomočjo katerih eh, lahko raziskuje stanje, situacijo v določenih državah. V našem primeru govorimo o Peruju in mislim, da bi potrebovali neko jasno poročilo o situaciji v Peruju, o tem, kaj se tukaj konkretno dogaja, zato da bomo mogoče lahko preprečili, da bi se te stvari še naprej dogajale. Hvala. Uh, tak, uh, Ja, vi har fått veliko moč. Hvala lepa. Kot sem povedala, dobili smo protislovna poročila o tem strani različnih organov in tudi iz medijev. In iz tega izhaja, da ni nobenih dokazov, da se je to dejansko zgodilo. Če pa se je to res zgodilo, bi to gotovo bilo grozovito. In glede na to, da nimamo konkretnih dokazov, svet ni imel možnosti in tudi pristojnosti, ne, da bi ukrepal v zvezi s tem. Hvala, gospa ministrica. Zdaj prehajamo na naslednjo vprašanje, ki ga je predložil gospod Črneki in zadeva diskriminacijo polske manjšine v Litvi. Ministrica, izvolite. Tak, uh, thank you, madam, uh, Eh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Svet potrjuje pre, prevlado človekovih pravic, kot je zapisano tudi v listini človekovih pravic. Svet eh, ostaja zavezan k odpravi vseh oblik degradajočega in diskriminajočega ravnanja. Rada bi povedala, da ko gre za zaščito polskih mašin, da to obravnava tudi svet Evrope znotraj svoje okvirne konvencije o zaščiti eh, nacionalnih manjšin. To vprašanje sedaj preučujejo tudi pristojni organi Sveta Evrope. Ko gre za direktivo 2043 glede um, nacionalnih manjšin, so vse osebe zaščitene proti eh, diskriminaciji na podlagi manjšine, ne glede na njihovo pravno situacijo. To vključuje tudi področje zaposlovanja, socialno zaščito, izobraževanje in dostop do storitev in blaga. Odgovornost Evropske komisije je, da spremlja izvajanje eh, skladnosti z evropsko, evropskim pravom v državi članici. V štokolskem programu, ki ga je 10. in 11. decembra sprejel sklep, je vključen dodatni predlog o renljivih skupinah in ki se ocenjuje z vidika uporabe haške Istanbulske konvencije iz leta 2002 in uh, veliko držav članic je podpisnic te konvencije. Gospod Črneki, izvolite. Eh, Bardo dziękuję pani ministr. Najlepša hvala, gospa ministrica. Oziroma, gospa komisarka bi že moral reči za ta odgovor. Zadovoljen sem da sem slišal, da namerava svet se boriti proti vsem oblikam diskriminacije manjšin v Evropski uniji in da to zadeva tudi polsko manjšino v Litvi. In ustrajam na tem, da gre v Litvi za sistematično delovanje oblasti proti manjšini, ni dvojezičnih napisov, ni možnosti za izobraževanje v polskem jeziku, tako da upam, da bo svet pripravljen na to. Hvala. Lahko le ponovim načela in vrednote, za katere se Evropska unija vedno zazema in seveda tudi jih brani vedno svet. Še zlasti te dogodke, ki jih omenjate, preizkujajo uh, organi Sveta Evrope, ki so za to pristojni in če bi prišlo do kakršnekoli druge oblike diskriminacije, bo naloga komisije, da zagotovi, da države članice izpolnjujejo dožnosti v skladu s pogodbami in da izpolnjujejo in da ravnajo v skladu z zakonjo Evropske unije. Uh, Najlepša hvala, gospa ministrica. In uh, z veseljem ugotavljam, da je sedaj prišel med nas tudi gospoda Gelegarja, ki bo nadomestil gospoda Krovlja za naslednje vprašanje, ki zadeva preganjanje budističnih menihov in nun v Vietnamu. Ministrica, beseda je vaša. Tak, so mykje, eh, hvala lepa, predsedujoča. In hvala za to vprašanje. Eh, Ja, svet pozna to vprašanje spoštovanja človekovih pravic v Vietnamu in pazljivo spremljamo situacijo v tej državi. Svet in komisija ocenjujejo to situacijo v okviru dialoga v zvezi s človekovimi pravicami, ki poteka v Vietnamu in na zadnje smo o tem razpravljali prejšnji teden 11. decembra. Številna vprašanja so bila postavljena v zvezi s svobodo izražanja, reformo kazanskega prava, naprimer um, ukinitvijo smrtne kazni, svobodno izražanje vire ter ukinitvijo kaznovanja za aktiviste in tako naprej. In z vidika človekovih pravic se obravnavajo tudi zaskrbljujoča vprašanja skupaj za vietnamsko vlado. Novembra smo imeli razpravo, 26. novembra tudi razpravo v Evropskem parlamentu in istega dne se je skrbljujoča odbor na visoki ravni sestav tudi z nami. In upamo, da bomo naslednje leto lahko sknedili dogovor o partnerstvu. Povedali smo tudi, da se nam zdi nujno spoštovati človekove pravice. Govorili smo o razlastitvah, govorili smo o borcih za človekove pravice ki jih podpira eh, Evropski parlament. Govorili smo o aktivistih o, iz Plain Village eh, in govorili smo o tem, da je treba spoštovati človekove pravice v okviru mednarodnih konvencij, ki jih je tudi sam Vietnam podpisal, tako da je Evropski parlament poslal zelo močno sporočilo v zvezi s tem Vietnamu. Tako smo Vietnam tudi obvestili o novi vlogi, ki jo ima Evropski parlament, še zlasti v okviru bodočega eh, sporazuma o partnerstvu. Komisija je tudi obiskala samostan, v katerega se je zatekl Plain Village in vzpostavili smo stik z lokalnimi oblastmi, zato da bi dobili več informacij o situaciji, e, ter upamo, da bo tako tudi v prihodnosti. Gospod Gallagher. Najlepša hvala, gospod ministrici, za ta obsežen odgovor. V imenu sebe in tudi v imenu gospoda Krovlja bi želel povedati, da smo zadovoljni s pristopom, ki ga je zauzela komisija in upamo, da se bo ta pristop nadaljeval na pragmatičen način, tako da bi lahko spremljali nadaljni razvoj. Hvala. Hvala. Nisem slišala, da bi kdo zastavil pod vprašanje, tako da lahko nadaljujemo z naslednjim vprašanjem, ki ga je zastavil dejansko gospod Gallagher in zadeva prošnjo Islandije za članstvo v Evropski uniji. Ministrica, izvolite. Thank you. Eh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Mislim, da je tudi to vprašanje za vas prav tako zanimivo. No, želela bi za začetek spomniti na sklepe sveta z dne 8. decembra. Svet je pisal Islandiji, to je eh, država, ki ima že zelo staro demokratično izkušnjo in bi gotovo lahko veliko prispevala na strateški in politični ravni Evropski uniji. Država je že zelo vključena v Evropsko unijo s pomočjo svoje eh, mislim, glede na svojo pridružitev v šengensko območje in Eh, glede na svoje sodelovanje v Evropskem gospodarskem prostoru. 16. julija je država vložila svojo prošnjo za članstvo v Evropski uniji in o tem smo razpravljali 22. julija. Svet je takrat govoril o širitvi, govoril je o načelu, da je treba vsako državo sprejeti na podlagi njenih lastnih dosežkov. In začeli smo postopek v skladu z 49. členom pogodbe o Evropski uniji. Prošnja Islandije bo predmet proučitve in ocenjevanja eh, na podlagi kopenhaških kriterijev iz leta 2003 ter sklepu sveta iz leta 2006 in v skladu z uh, sklepi, ki jih je svet sprejel z prejšnji teden. Tako uh, bo sprejeta odločitev o morebitnem začetku pogajanj z Islandijo v prvih mesecih španskega predsedovanja. Gospod Gallagher. Mikro, mikrofon. mikrofon, prosim. Rad bi se zahvalil gospe ministrici za njen odgovor in kot predsednik delegacije, ki se ukvarja z EGP, vključno z Islandijo. Celoti razumem, da seveda je treba vsako prošnjo obravnavati na lastni podlagi, na podlagi lastnih dosežkov. In Islandija se je odzvala na številna vprašanja znotraj razumno kratkega roka, seveda je pomagalo to, da je imela podporo drugih članic EGP in to kaže tudi na zavezanost islandske vlade. Mislim, da bi bil nadaljni zelo pomemben korak k nadaljni širitvi Evrope, če bi Islandija postala članica Evropske unije, vendar pa seveda konec koncev, kot ste omenili, gre za staro demokracijo in islanci sami so tisti, ki morajo sprejeti to odločitev. Veselim pa se napredka, ki naj bi bil storjen na naslednjem srečanju sveta in upamo, da bo tam sprejet naslednji korak in da bo takrat tudi svet objavil uh, novo poročilo. Hvala. Hvala. V skladu s vsemi pravili in postopki je treba sveda obravnavati uh, prošnjo Islandija in komisija še ni zaključila svojega pregleda in preučitve te prošnje, vendar pa pri tem napreduje. Eh, in eh, tudi Islandci so že določili, kakšno bo pogajalska ekipa in pripravljeni so tukaj hitro in trdo delati, tako da lahko računamo, da bo komisija predložila poročilo na začetku naslednjega leta, tako da bo potem svet lahko sprejel odločitev na daljnih ukrepih. Najlepša hvala. Zdaj pa bi moralo, moral vprašanje zastaviti gospod Derosa, ki ga pa ni v razpravni dvorani, zato prehajamo na vprašanje gospe Mgenis o biorazgradljivih odpadkih. Tak, fru talman. Eh, ja, gospa predsedujoča. Vsak dan proizvajamo ogromne količine odpadkov v državah članicah Evropske unije. Kako opravljamo s temi odpadki, seveda veliko, v veliki meri vpliva na naše okolje. V nedavnem poročilu komisije o izvajanju zakonodaje o odpadkih Evropske unije smo videli, da več držav članic dosega določene napredke, ampak kljub temu je treba opraviti še veliko dela v številnih državah članicah, da bi vzpostavili ustrezno infrastrukturo za ravnanje z odpadki v skladu z direktivami. In to je posebej pomembno, ko gre za izvajanje direktive o odlaganju odpadkov na odliščih. Kar zadeva biorazgradljivih odpadkih, poročilo pravi, da devet članic sovpada in izpolnjuje cilje iz leta 2006. To so informacije, ki so doslej na voljo. Junija 2009 je svet sklenil, da se strinja s komisijo, da je zelo pomembno, da se ti cilji dosežejo glede preusmerjanja biorazgradljivih odpadkov in da bomo še naprej nadaljevali z oceno in da se bo preučila zakonodaja, da bi lahko videli, kako bi lahko na vsakršnem področju, kjer je to mogoče, znižali količino odpadkov. Kar zadeva eh, recikliranje biorazgradljivih odpadkov, je zelo pomembno, da poskušamo uporabiti te odpadke za proizvodnjo bioplinov in za tudi druge načine proizvodnje, ki so mogoči. Svet je prav tako ugotovil, da bi, bil, da bi nam boljše ravnanje z odpadki pomagalo s temi odpadki bolje ravnati, da bi se s tem lahko bolje spopadli s podnebnimi spremembami in da bi s tem lahko laže dosegli cilje uh, preusmerjanja biorazgradljivih odpadkov in tudi druge cilje, seveda, na tem področju. Hvala. Hvala za vaš odziv in mislim, da vsi v parlamentu podpiramo prizadevanja v tej smeri. Če ste kdaj stali na odlagališču in uh, vdihali tisti zrak, veste, da, da je ta zrak obupen. Morda, če kdo tega občutka ne pozna, bi moral to vrstno odlagališče obiskati. Ali imate kakršnakol razlog, zakaj le devet držav članic trenutno izpolnjuje ta merila. Vemo, da te merila, te standarde moramo doseči, vsi vemo, tudi uh, poznamo načela, ampak zakaj nam ne uspe doseči zastavljenih ciljev? Hvala. Hvala, gospod predsednica. Moram povedati, da nisem strokovnjakinja o tej temi, ampak če sem pravilno razumela izjavo komisije, še ni ustrezne infrastrukture za obravnavo teh odpadkov in ta infrastruktura je precej draga. Seveda ima koristi na dolgi rok, vendar pa države članice še niso investirale v ustrezno infrastrukturo in to je razlog, zakaj vse to tako dolgo traja. Hvala. Hvala, gospa ministrica. Zdaj pa bomo obravnavali zadnje vprašanje danes in to bo zadnje vprašanje tudi v vašem predsedovanju. Predložil pa ga je Hans-Peter Martin in zadeva uspehe švedskega predsedovanja na področju preglednosti. Mislim, da o tem, na to vprašanje lahko več stvari odgovorite. Ja, hvala, gospa predsedujoča. Najlepša hvala za to vprašanje. Kot je dejal gospod oziroma napisal gospod poslanec, je to zelo pomembno vprašanje, ki zadeva države članice in predsedovanje. Izboljšam, želimo izboljšati preglednost pri delu Evropske unije. To smo skušali doseči pri delu sveta, ko je šlo za vsa področja. Predsedstvo je na svoji spletni strani obveščalo o sestankih, o dokumentih, o najrazličnejših drugih dogodkih. Vse te informacije so bile na voljo v treh jezikih. V zadnjih mesecih je švedsko predsedstvo storilo vse, kar je lahko, da bi izboljšalo dostop do dokumentov. Septembra, oktobra in novembra smo imeli 20 javnih razprav na pobudo ali pod pokroviteljstvom švedskega predsedstva v skladu z 83. členom poslovnika. Prav tako, ko smo izboljšali delovni program za svet Ekofina. Imeli smo 25 javnih razprav znotraj tega sveta v zadnjih parih mesecih. Kar zadeva druge razprave, je bilo predloženih 15 točk, 9 pa obravnavanih kot točke B sveta. Skratka, 15 točka in 9 točk B. Če se poslancu zdi, da je to število nizko, morate vedeti, da je število točk eh, sveta za razpravo zelo različno, glede na to, kakšen postopek se obere, ali gre za soodločanje. In uh, glede na nove uh, moči in pristojnosti parlamenta nismo obravnavali toliko točk, kot bi jih morda lahko sicer. Seveda bo komisija povečala število zakonodajnih predlogov, ki jih bo sedaj obravnaval Evropski parlament. Zdaj, ko je začela veljati tudi Lizbonska pogodba, bodo vsi sestanki sveta o teh točkah, zakonodajnih točkah, uh, javni in tega smo zelo veseli. Mislimo, da bo s tem Evropska unija postala bolj učinkovita in demokratična. In na koncu naj povem, da je včeraj špensk, špa, švedsko predsedstvo sprejelo pobudo, da se bo sestalo z mednarodno delovno skupino o preglednosti in Margot Wallstrom, podpredsednica komisije in Diana Wallis, podpredsednica parlamenta, sta bili na tem sestanku prav tako pristojni. Obravnavali smo več praktičnih predlogov, kako bi olajšali dostop do informacij iz evropskih institucij in kako bi te informacije postale bolj prijazne do uporabnikov iz Evropske unije. Najlepša hvala, gospod Hans Peter Martin, izvolite. Ähm, hvala lepa. Zelo redko se zgodi, da smo tukaj kar nekako ganjeni v parlamentu. Veliko čast mi je, da eh, smo danes eh, tukaj imeli priložnost za ta zadnji dialog z vami. Gospa ministrica, sami veste, da, da je to dolga in dolgotrajna pot na poti do večje preglednosti, po kateri se uh, premikamo s polžjim tempom. Seveda smo lahko sicer kritični, ampak kot goreč proevropejec ne morem biti zadovoljen s tem, kar imamo na razpolago zdaj. Zanimalo bi me, kaj vi kot pravzaprav veljoposlanica puščate svojim naslednikom, kaj lahko, na kaj se lahko zanašamo mi. Mislim, da delovne skupine svetov morda niso bile uh, zelo zadovoljne številom točk, ki so bile obravnavane, tudi morda ne z načinom dostopanja do dokumentov, ampak gledajte to sedaj z daljnoročne perspektive. Sedaj imate deset let izkušen za Evropsko parlament, kako lahko pridemo do tiste točke, ki jo Švedska pozna že veliko let, ko gre za preglednost svojega delovanja. Hvala lepa. To je zelo pomembno vprašanje. Dostop do dokumentov in preglednost, sta se občutno povečala v zadnjih desetih letih, po mojem mnenju. To gre pripisati uredbi 10. 45, to je zelo pomembna uredba in ponosna sem, da sem lahko pomagala pri rojstvu te uredbe. In uh, to je odvisno tudi seveda od tega, kako izvajamo te uredbe in kakšen je naš odnos. Vse to se je izboljšalo v naših desetnih, zadnjih desetnih letih. Mnogo ljudi v naših institucijah uh, Eh, se je zavedlo, da preglednost ni nevarna, to je dobra, dobra je za legitimnost in s tem tudi zmanjšujemo možnosti za korupcijo in napačno ravnanje. Seveda nas še čaka delo. Lizbonska pogodba nam daje nove možnosti. Upam, da bodo vse prihodnje, prihodnje predsedstva izkoristila te možnosti na najboljši način. Komisija pa včeraj rekla, da se bo še vrnila nazaj z predlogi, ki izhajajo iz Lizbonske pogodbe o tem, kako lahko sedaj še nadaljne izboljšamo preglednost. Seveda, še obstaja nekaj dela, vendar pa mislimo, da smo prišli že kar daleč, ampak kot je rekel gospod poslanec, je to stalen, trajen boj in veselim se, da bomo v tem boju ustrajali še skupaj. Najlepša hvala. Vprašanja, ki jih nismo mogli obravnavati, bodo obravnavana pisno z izjemo 19. vprašanja, ki je nedopustno. Gospa ministrica, draga Cecilija, najlepša hvala za vaše sodelovanje in za to tako polno udeležbo uh, v odgovarjanju na vprašanja svetov med švedskim predsedovanjem in resnično se veselimo, da vas bomo kmalo videli na tej strani naše dvorane. Vprašanje, vprašanja so zaključena. Naslednje zasedanje bo potekalo jutri, 17. decembra od 9 ure zjutraj do enih in potem od eh, treh popovdne do petih. Dnevni red je objavljen na spletni strani in uh, na tudi pisno. S tem je.